s četrtim odstavkom 216. člena. Vam moram sporočiti, da k zapisniku ni bilo nobene pripombe eh, za včerajšnje zasedanje, s tem je zapisnik sprejet. Od eh, GUE, skupine GUE, GUE sem eh, do